tabling the proposal for a council directive implementing the framework agreement on prevention of sharp injuries in the hospital and health care sector. Prva točka na dnevnem redu je predlog direktiva o izvajanju okvirnega sporazuma in prva govornica je gospa Len. Najlepša hvala preko milijon poškodb z bon, eh, iglami, ki bi jih lahko vsako leto preprečili, predstavljajo velik problem. Veliko ljudi, ki jih te poškodbe doletijo, se soočajo z mukotrpnim čakanjem, ko ne vedo, ali so se okužili z nevarnimi krno prenosljivimi boleznimi, kot eh, je hepatitis ali AIDS. No, če dovolite, da nekoliko zadiham, preden nadaljujem. Eh, strokovnjaki pravijo, da je možnost okužbe 1 proti 3 za hepatitis B, 1 proti 30 za hepatitis C in 1 proti 300 za AIDS oziroma HIV. Eh, Naprimer, Juliet Young je bolniška sestra, ki je umrla leta 2008, sedem let potem, ko se je okužila z virusom HIV, ko je jemala kri okuženemu pacijentu v bolnišnici v Londonu. E, po nesreči se je zbodla z iglo, s katero je jemala vzorec krvi. Podobno Eh, se je zgodilo sestri, ki je delala v zaporu. Izbodla se je ziglo, katero, eh, na kateri je bila kri pacijenta, ki je imel hepatitis A, B, C in eh, virus HIV. Predstavljajte si, kako grozljivo je bilo čakanje. Zdaj je ta sestra ugotovila, da se je okužila s hepatitisom C in ta sestra, kot številne druge, nadaljujejo s kampanjo glede tega problema. Sama sem se prvič s tem soočila leta 2004, ko sem obiskala bolnišnico v svojem volilnem okrožju. Eh, Potem pa sem na uh, svetovni dan AIDS-a 1. decembra tistega leta s Stevenom Hughesom organizirala razstava v tem parlamentu. Zdravstveni delavci iz vse Evrope so obiskali nas, parlament, in so si obupno želeli naše pomoči. Tisti, ki ste imeli priložnost srečati se s temi sestrami in drugimi zdravstvenimi delavci, uh, Eh, ste bili nedvomno ganjeni zaradi njihove stiske. Leta 2006 smo sprejeli resolucijo parlamenta o zaščiti evropskih zdravstvenih delavcev pred eh, krno prenosljivimi okužbami zaradi vbodom z injekcijskimi iglami. V tej resoluciji smo pozvali k zakonodajnemu predlogu za spremembo direktive iz leta 2004 o bioloških povzročiteljih. In uh, tega predloga nismo nikoli videli, ampak vseeno s Stevenom Hughesom nisva odrekla temu boju. Sama sem uložila številne predloge in resolucije, pozivala k ukrepanju, več desetkrat sem govorila tukaj v plenarni dvorani in zastavila več vprašanj. Leta 2008 nam je bilo rečeno, da komisija pripravlja predlog in da bodo naši cilji kmali uresničeni, ampak v zadnjem trenutku Eh, se je bilo to preprečeno in rečeno je bilo, da ehm, se pač socialni partneri niso uspeli dogovoriti. Socialni partneri so potem dokon, končno dosegli celovit sporazum poleti leta 2009. Eh, sama povsem podpiram ta eh, sporazum in svet mora podpreti ta predlog, zato da bo komisija lahko poskrbela, da se bo ta predlog začel čim prej uresničevati. Zdravstveni delavci po vsem svetu se zanašajo na nas, ne morejo čakati in eh, ne smejo še naprej biti ogroženi. Zdaj je pravi trenutek, da odločno ukrepamo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Hughes, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu varnosti pri delu bi morali dovoliti s poslancem, da počasi pridejo v dvorano, namesto da eh, tečejo po stopnicah, ampak gre za pomembno zakonodajo na področju zdravja in varnosti pri delu. Eh, že dolgo eh, si obetamo eh, ta predlog. Šest let je, kar smo začeli delati na tem in zelo me veseli, da je z nami komisar Andor. Žal pa jim je, da tukaj ni komisarja uh, Eh, Špidle, zelo pogosto smo ga kritizirali v tej dvorani, ampak zdaj bi mu lahko čestitali, da je končno prevzel pobudo in predstavil ta predlog o poškodbah z ostrimi instrumenti. Službe gospoda Špidle so mu vedno znova svetovale, da naj ne ukrepa, da eh, trenutna zakonodaja že eh, zadostuje eh, in da ne potrebujemo dodatnih ukrepov za preprečevanje teh poškodb. Ampak končno nam je uspelo te službe prepričati, da glede na to, da prihaja do enega milijona poškodb na leto, da očitno zakonodaja ni dovolj in da potrebujemo specifične ukrepe za to, da bi preprečili te poškodbe. Eh, Končno je komisar pristal na to, da bo ukrepal in leta 2008, kot je povedala Liz, je bil predstavljen eh, predlog spremembe direktive iz leta 2004, potem pa so socialni partneri pokazali pripravljenost, da oblikujejo celosten sporazum. Zelo me veseli, da so se odločili za to, gre za dober sporazum, vendar pa je ta na posameznih točkah nekoliko dvoumen in zato sem tudi uložil predlog spremembe, ki ga je podprl odbor za zaposlovanje, da bi komisija objavila smernice oziroma navodila, ki bodo spremljali ta sporazum, z katerimi bomo zagotovili eh, enoten prenos te direktive v zakonodajo vseh držav članic. Vsekakor podpiram predlog direktive komisije in razumem, da ne moremo vplivati na sporazum med socialnimi partnerji. To je njihov sporazum, ampak najpomembnejši del, šesti člen, ki, oziroma šesta poglavje, ki govori o preprečevanju uh, in uh, pomoči, uh, tukaj je potrebno bolj točno določiti, kaj morajo uresničevati delodajalci in v kolikšni meri. Če tega ne bomo pojasnili, lahko pride do velikih eh, razhajanj glede izvajanja direktive in zato pozivamo komisijo, da izda smernice, ki bodo pomagale delodajalcem eh, in ki bodo omogočile dosledno izvajanje direktive. Poškodbe z injekcijskimi eh, iglami so najpogostejša vrsta eh, uh, okužb v zdravstvu, vedno so poškodbe povezane z možnostjo um, okužbe eh, z krno prenosljivimi boleznimi, saj votla igla uh, vsebuje pacijentovo kri. Uh, Eh, vse to bi lahko bistveno popravili z boljšim usposabljanjem in z boljšimi varnostnimi mehanizmi, s čim bomo lahko preprečili številne poškodbe. Vse to je potrebno, ne samo en ali drugi element. Če katerega koli od teh elementov ne bomo uresničili, cilji ne bodo doseženi, ravno tako pa ni dovolj, če uh, bomo uporabili varnostne mehanizme samo uh, za nekatere tipe pacijentov ali za nekatere tipe igel. V tistih državah, kjer obstaja uh, zakonodaja na tem področju, naprimer Amerika, Kanada in uh, deli Španije, uh, je jasno zahtevano, da se upoštevajo vsi tri elementi za preprečevanje poškodb. Uh, Vendar pa ravno na tem področju se pojavlja nejasnost v šestem poglavju, ki ga poskušamo razjasniti z smernicami. Uh, Eh, vem, kakšna je travma ljudi, ki se soočajo s temi poškodbami. Poznal sem veliko ljudi, ki so utrpeli take poškodbe in res ne smemo pozabiti eh, na to travmo. Poznam zdravnika, ki je opustil svojo prakso zaradi to vrstne poškodbe. Poznam ljudi, ki so se okužili z virusom HIV, pa tudi poznam ljudi, ki so izvedeli, da niso okuženi, če, vendar pa je to prišlo šele po mesecih negotovosti. Uh, Uh, poznam tudi smetarje in delavce zaporih, ki so se preko igel okužili z boleznimi, vendar pa ti niso pokriti v tem sporazumu. Uh, mislim, da je sporazum dober in če bomo imeli dobre smernice in bomo zagotovili en, enako, enako izvajanje, bomo opravili dobro delo in upam, da tudi zmanjšali tisti milijon poškodb, do katerih pride na leto. Najlepša hvala. Zdaj pa pozdravljam komisarja Andorja in mu dajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa poročevalka. Poslanci in poslanke, rad bi se zahvalil parlamentu za delo na tem področju. Še posebej se želim zahvaliti poročevalki gospelin za odlično delo pri pripravi resolucije o predlogu komisije in za njena prizadevanja v zadnjih letih za boljšo varnost pri delu za zdravstvene delavce. Zavedam se, da je to nekaj, kar parlament skrbi že dolgo let. Uh, Resolucija feb iz februarja 2005 o spodbujanju varnosti in zdravja po delu je pozivala k spremembi veljavne direktive o bioloških povzročiteljih. Ponovno julija 2006 je parlament sprejel resolucijo, v kateri je pozval komisijo naj predloži predlog eh, direktive, ki bi spremenila to veljavno direktivo. Eh, v odziv eh, na te zahteve Evropskega parlamenta je komisija sprožila posvetovanje eh, z socialnimi partnerji. In v odziv na to sta eh, dve združenji, torej HOSPIM in pa EPSU, uspešno izpogajala okvirni sporazum, ki je bil sprejet julija 2009. Kot veste, je namen predloga komisije uresničiti ta sporazum. Gospa poročevalka, poslanci in poslanke, vsi vemo, da poškodbe zaradi igel in drugih ostrih instrumentov predstavljajo najpogostejšo nevarnost za zdravstvene delavce v Evropi, še posebej na določenih oddelkih, kot eh, je naprimer kirurgija ali urgenca. Eh, zelo sem vesel, da vaša resolucija priznava, da Eh, predlog komisije vsebuje številne elemente resolucije parlamenta iz leta 2006 in dejansko si je komisija želela, da bi bile te točke vključene v sporazum. Ravno tako se strinjam z vami, da začetek veljavnosti tega sporazuma predstavlja pomemben prispevek k boljšemu zdravju in varnosti delavcev v zdravstvu. Eh, s prijetjem te direktive bodo uh, delavci lahko uživali uh, celosten pristop, ki bo vključeval usposabljanje, eh, ozaveščanje uh, in boljšo informiranost. Tovrstni minimalni standardni, minimalne zahteve so ne samo dobrodošle, ampak uh, nujne. Uh, Poslanci in poslanke, gospa poročevalka, naj se vam še enkrat zahvalim za vašo podporo predlogu komisije, ki upam, da bo svet zelo kmalo sprejel. Hvala. Na. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Baldasar za dve minuti. Hvala, predsedujoči. Dragi kolegi, kot je bilo že povedano, rane, ki jih povzročajo injekcijske igle in drugi ostri predmeti, predstavljajo tri pomembne, velike in zelo pogoste nevarnosti za zdravstveno osebje v Evropi in je zato to zelo težek problem tako za zdravstvo kot za družbo v celoti. Sedanji predlog komisije, kakšen je njegov namen? To, da se pripravi in potrdi okvirni sporazum, ki eh, so ga, sta ga sklenila HOSPEM in EPSU. Cilj tega sporazuma je, da se zagotovi boljša zaščita delavcev v zdravstvenem sektorju pred nevarnostjo ran zaradi ostrih predmetov, ki se uporabljajo v zdravstvu. Zato je ta sporazum gotovo pomemben korak naprej proti zagotavljanju varnosti v bolnišničnem sektorju. In vsi se strinjamo seveda, da so posledice zaradi takih poškodb izredno hude in lahko vodijo k širjenju zelo hudih prenosljivih bolezni, kot so sta hepatitis in AIDS. Pri tem je treba poudariti tudi to, da se je treba tega problema lotiti celostno in na realističen način. Uh, Namreč problem predstavljajo tudi različne administrativne in pravne ovire in zato moramo zagotoviti, da te ne bodo prevelike, da bi onemogočile izvajanje tega sporazuma v zdravstvenem sektorju, saj zato je treba preprečiti tudi, da bi zdravstveni sektor ne imel preveč težav pri prilagajanju določbam, ki jih predvideva ta sporazum. In zato bi povedal, da bi bilo dobro in zaželjeno, da bi države članice tudi sprijele bolj učinkovite ukrepe, kot so ukrepi zapisani v sporazumu, zato da bi bili zdravstveni delavci še bolj zaščiteni. Ne nazadnje, prosimo komisijo, naj tudi bdi nad izvajanjem tega sporazuma in naj redno obvešča parlament o tem, kako to izvajanje poteka, saj je parlament za to zelo zainteresiran. Tako da prosim, zagotovite primerno spremljanje izvajanja tega sporazuma, zato da ga bo možno, če bo to potrebno, tudi popraviti v prihodnje. Hvala, beseda ima gospod Čerkas za 4 minute. Gracias, Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, tudi jaz bi želel na začetku čestitati kolegici Lin za odlično opravljeno delo v svojem odboru, v katerem je bila sposobna povezati in postaviti na skupni imenovalec različne poglede in različna stališča. Čestitam tudi komisarju Andorju, to je vaš drugi del na tem položaju, tako da to predstavlja gotovo dober začetek vašega dela, vaše karijere. In danes vas čaka še druga direktiva, s katero se je parlament že dolgo ukvarjal. Tako da pogledajte, v dveh dnevih vašega službovanja imate že možnost razrešiti dva velika problema, ki pomenita velika pričakovanja za veliko število evropskih državljanov. No, vsi vemo, kot je bilo že povedano, da gre tukaj za zelo pomemben pravni inštrument. Zelo pomemben je za delo zdravstvenih delavcev. Več kot milijon takih nesreč se v tem sektorju dogaja. To je povezano z zelo hudimi zdravstvenimi težavami, zlasti s prenašanjem prenosljivih bolezni, kot so virus HIV, eh, hepatitis in tako naprej. Ampak ne gre samo za zdravstveni sektor, gre tudi za družine, za svojce ponesrečenih ljudi in vsi ti potrebujejo širšo podporo v naši družbi. In zato Želim, eh, da se svet in komisija tej temi posvetita z vso potrebno resnostjo. Pa še nekaj bi povedal v zvezi z razlogi, zaradi katerih smo socialisti danes zelo zadovoljni. In štiri stvari bi povedal. Prvič, kakšen pomen je, imata varnost na delovnem mestu in zdravje na delovnem mestu. To je življenskega pomena tako za delavce, kot za njihove družine in državljane nasplošno. Predpis take narave je izredno pomemben za delavce in za druge državljane in tega se zavedamo. Pa še nekaj bi povedal. Agencija iz Bilbao nam je pred nekaj dnevi predstavila eno od svojih kampanj za povečanje varnosti na delovnem mestu in to je podprla z eh, ekonomsko študijo, ki kaže, da naprimer v Avstraliji take zadeve, ki se ki zadevajo varnost državljanov, predstavljajo več kot 6 odstotkov BDP-ja. Gre torej za naložbe, ki niso samo gospodarske narave, ampak ki so naložbe za zdravje državljanja. Potem drugič, bistveno pomembne je preče, prečevati kot zdraviti. Mi se moramo zauzemati za to, da bi uspeli preprečiti čim večje število takšnih okužb in to pomeni, da morajo biti ljudje seznanjeni s tem in da je treba te naloge tudi primerno nadzorovati. Potem tretjič, pomen socialnih sogovornikov, sindikatov in drugih predstavnikov družbe, ker brez njih do tega okvirnega sporozuma ne bi prišli. Ljudje govorijo slabo o sindikatih, pravijo, da ti predstavljajo strošek za našo družbo, vendar pozabljajo, kakšne koristi imamo v njih, saj so prav oni tisti, ki se zauzemajo za primerne politike in za primerne okoliščine na delovnem mestu. In na zadnjem mestu bi poudaril še pomen tega parlamenta. Pomen tega parlamenta je v tem, da pred javnim mnenjem in drugimi zdravstvenimi ustanovami poudarjamo, kako pomembno je naše delo in naše sodelovanje s komisijo in svetom, ki je gotovo izjemno in ki kaže, da se sedaj gotovo začenja nova etapa sodelovanja med našimi institucijami. Hvala. Ja. Hvala, zdaj pa ponovno, gospa Lini, imate besedo. Ja, najlepša hvala. Zdaj nisem več tako zadihana in eh, želela sem spregovoriti o imenu skupine, ampak eh, pri resoluciji eh, pač moram spregovoriti dvakrat. Ampak imam pa zato priložnost, da se zahvalim vsem poročevalcem v senci, ki se jim do sedaj nisem zahvalila. Ravno tako pa se ponovno zahvaljujem Stevenu Hughesu, kajti z, skupaj z njim eh, sem leta 2004 z Johnom Bowisom, konzervativnim poslancem, obiskovala bolnišnice. Vsi trije smo takrat eh, v bolnišnicah izvedeli eh, iz prve roke, kakšne so razmere. Eh, kajti tukaj mora biti gonilo našega dela tisto, kar ljudje dejansko potrebujejo. Prisluhniti moramo zdravnikom, sestram in zdravstvenim delencem in nujno je upoštevati njihove uh, želje, njihov vidik. Uh, Eh, s tem je govoril o eh, smernicah, ki naj bi jih izdala komisija in zato sprašujem komisarja, ali komisija namerava to vrstne smernice dejansko izdati, kajti zelo pomembno bi bilo, da bi jih imeli. Ravno tako pa me zanima, kakšna je predvidena časovnica, kajti ključno je, da bo časovnica sprejeta čim hitreje, Eh, se zdravstveni delavci čakajo že toliko let in ne želimo, da bi po nepotrebnem v času čakanja prišlo do novih poškodb z injekcijskimi iglami. Ravno tako je že bilo povedano, da čeprav to trenutno velja samo za zdravstveni sektor, bi si želela, da bi to eh, veljalo tudi za druge sektorje, predvsem za zapore. Eh, zelo pomembno je namreč, da so tudi delavci v zaporih zaščiteni toliko uh, je stvari, ki so pomembne za vse te delavce, ampak uh, ključno je tukaj, uh, da obstajajo zaščitni mehanizmi za injekcije. Predvsem pa je bistveno, da preprečimo, da bi se po nepotrebnem poškodbe dogajale še naprej. Najlepša hvala, gospa Lambert, za tri minute. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se želela zahvaliti eh, Stevu Hughesu in gospe Lin za upravljeno delo in pozdravljam ta ukrep, čeprav bi si ga želeli že prej. Kot je bilo omenjeno, v ZDA to vrstna zakonodaja obstaja že od leta 2001. Podobna zakonodaja obstaja tudi že v nekaterih delih Evropske unije in zdaj bomo končno do te točke prišli tudi mi, čeprav je vmes Eh, poškodbe utrpelo veliko ljudi. Kar zadeva tveganje, Svetovna zdravstvena organizacija omenja, da 90 odstotkov primerov izpostavljenosti eh, tem, eh, tem nevarnostim se zgodi v Evropski uniji in ZDA in vemo, da pogosto to vrstne poškodbe tudi niso prijavljene. Eh, ocene glede tega segajo od, 20, od 40 eh, do 75 odstotkov in to je ogromno. Zato mislim, da moramo v okviru sporozuma socialnih partnerjev pozdraviti 11. člen, ki govori o uh, nujnosti prijavljanja poškodb uh, v duhu tega, da nihče ne krivi nikogar. In e, vprašati uh, se moramo, zakaj ljudje tega ne prijavljajo. Verjetno uh, deloma zato, ker ne razumejo tveganja ali pa zato, ker se bojijo posledic tega, da bi to vrstno poškodbo dejansko pripra, uh, prijavili. Uh, morda se bojijo posledic za njihovo prihodno zaposlovanje. Uh, ampak potrebno je poskrbeti tudi za nadaljne spremljanje, potem, Eh, ko so eh, ljudje prijavili, to vrstna poškodba se pogosto ne zgodi nič, čeprav bi potrebovali eh, ali zdravstveno ali pa duševno podporo ali pa morda celo prezaposlitev na drugo delovno mesto. Rano tako obstajajo raziskave, ki kažejo, da zdravstveni delavci, ki delajo izven bolnišnic, dobivajo še slabši odziv eh, delodajalcev glede tega. Skratka, zelo me veseli, da, da ta sporazum eh, pokriva eh, zdravstvene delavce, tudi pripravnike. Ne vem pa, ali pokriva tudi, naprimer, čistilke ali drugo osebje v bolnišnicah. Vendar pa so obveznosti za usposabljanje izredno pomembne in upam, da bodo države članice tu jemale zelo resno, da je torej potrebno nuditi obvezno usposabljanje za že zaposlene in za nove zaposlene, kajti eh, sicer se lahko zgodi, da bodo ljudje mislili, da če izvejo eno usposabljanje, da bo to dovolj. Eh, Potem izpostavljeno je bilo vprašanje stroškov. Obstajajo ocene, da bi usposabljanje in preventivni ukrepi, vključno z varnostnimi napravami, predstavljali samo eno tretjino cene, eh, ki jo plačamo za soočanje s temi poškodbami. In eh, to pomeni potencijalen velik prihranek, pa tudi potencijalne velike koristi za tisti, ki so ogroženi to vrst, zaradi tovrstnih poškodb. Najlepša hvala. Hvala, gospod Vlasak, za minuto in pol. Eh, Vážene dámy, vážení pánové, dohoda o preventivi. Gospe in gospodje, gospod predsedujoči, okvirni sporazum o preprečevanju poškodb z ostrimi instrumenti v bolnišnicah Eh, predstavlja prvi to vrsten sporazum, ki so ga je sprejela Združenje za eh, javni sektor. Ocenjuje se, da pride do milijona tovrstnih poškodb v Evropi vsako leto in to pomeni, da je ta sporazum korak v pravo smer. Uh, Če bomo ta sporazum uspešno uresničevali, bomo preprečili veliko tovrstnih poškodb in v praksi to pomeni, da bomo omogočili varnejše delovno okolje in da bomo zaščitili zdravstvene delavce pred krno prenosljivimi boleznimi, s katerimi bi se lahko okužili zaradi tovrstnih poškodb. Čeprav obstajajo določene nejasnosti v opredelitvah, ki jih vseboje ta sporazum, sem prepričan, da bomo naredili vse za to, da bodo socialni partnerji dali na voljo vse informacije in da bo na koncu tudi svet sprejel to direktivo. Ravno tako želim povdariti, da sporazum delodajalcev in delojemalcev eh, predstavlja svoj vrsten evropski pravni instrument. Eh, to vrstnih precedensov nimamo na nacionalni ravni. Eh, gre za samo regulacijo, ki so jo sprejeli tisti, na katere vpliva ta pravni ukrep in tu je zelo dober vzor e, evropske regulacije. Gre za nekaj drugačnega kot ukrepi na področju CO2 ali na področju uh, harmonizacije, kjer morajo podjetja uresničevati tisto zakonodajo, ki jim jo mi usiljujemo. Hvala zdaj pa gospod Mastalka za minuto in pol kolegyně a kolegové rád bych nejprve poděkoval eh, zpravodajce Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se poročevalki, gospe Lin, pa tudi gospe Beres, za odlično opravljeno delo pri pripravi tega dokumenta. Kot zdravnik me to še posebej veseli. Še posebej me veseli dejstvo, da v tem Evropskem parlamentu pripisujemo tako velik pomen boljši zaščiti zdravstvenih delavcev. Še zlasti na tem področju, ko govorimo o ranah in poškodbah zaradi injekcijskih igel in drugih ostrih predmetov. S tem smo tudi pritegnili pozornost Evropske komisije na to vprašanje. Pred štirimi leti je Evropski parlament že sprejel resolucijo, s katero je poudaril, kako nujno je zauzeti se za zaščito zdravstvenih delavcev v teh primerjih. Skupaj z drugimi poslanci iz odbora za socialne zadeve z gospodin in še drugimi smo se s tem ukvarjali in obžalujem le to, da smo potrebovali toliko časa, da smo prišli do te točke. Zato res pozivam, naj se zagotovi najvišja možna raven zaščite zdravstvenih delavcev in to v čim krajšem možnem času. Hvala. Hvala lepa, gospa Moran Šartier, za dve minuti. Uh, ja, eh, madame... Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa poročevalka, dragi kolegi, rada bi vam povedala, kako zelo me veseli, da smo danes dopoledne dobili na mizo ta predlog direktive o preprečevanju poškodb z ostrimi predmeti v zdravstvenem sektorju. To je problem v, v zdravstvu, ki ga moramo rešiti čim hitreje se tole da. Vsi poznamo, kako dramatične so posledice takšnih poškodb. In zato vam želim povedati, gospod komisar, kako zaupam v vas in upam, da boste res in zaupam, da boste res hitro pripomogli k temu, da bo sklenjen ta sporazum, s pomočjo katerega se bo lahko rešilo veliko število teh težav. Zahvaliti se želim tudi gospodini in gospodu Jugu, zato ker je res naša odgovornost, odgovornost Evropskega parlamenta, da zagotovimo zaščito naših evropskih državljanov, seveda strokovnih zdravstvenih delavcev, pa tudi um, čistilnih delavcev, govorili ste tudi o tem, o delavcih v zaporih in tako naprej. Treba je govoriti tudi o delavcih v šolskem sektorju, na področju šolske medicine in tako naprej. In ne smemo pozabiti tudi vseh drugih državljanov, ki ne smejo biti izpostavljeni takšnim tveganjem kakršnim so izpostavljeni zdravstveni delavci in sploh vsi delavci, ki eh, imajo opravka z ostrimi predmeti. Zato mislim, da je celoten Evropski parlament eh, stoji ob strani poročevalcev, ki, se, ki so se zauzeli za eh, rešitev te zadeve. In predvsem se zauzemamo za to, da bi se to besedilo začelo čim hitreje izvajati. Zato se zauzemamo, to je naša odgovornost in to je tudi nekaj, za kar bi se morali zauzemati vsi. Hvala. Hvala lepa, gospa Rapti, za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se pri starejših poslankah in poslancih. Prvikrat sem tukaj v parlamentu, zahvaljujem se gospe poročevalki in poročevalcem v senci. Torej, eh, tu eh, imamo pred seboj gotovo delo o temi, ki me na nek način tudi osebno zadeva. Moj mož je zdravnik in pred nekaj leti se je okužil z injekcijsko iglo. Zelo dobro vem, kaj to pomeni, da mora človek preživeti ta strah v družini nekoga, ki je zaposlen v bolnišnici. Torej, ko nekdo trpi v družini nekoga, ki dela v bolnišnici in se je ponesrečil. Polni strahu smo prečakovali rezultate. Zato bi se rada še enkrat presrčno zahvalila za opravljeno delo. Rada bi povedala, da sem zelo zadovoljna s tem, da so se tokrat prvič eh, združili, da sta se prvikrat združili eh, Združenje eh, delodajalcev in zaposlenih in da smo dobili to resolucijo. Dejansko imamo občutek, da Evropska unija uresničuje svoje cilje in da sprejema odločitve skupaj za državljani za državljane. Naj spomnim na kratko še nekaj, kar je bilo že omenjeno, ampak mislim, da je to v resnici pomembno in to moramo vedno znova povdarjati en milijon poškodb z injekcijskimi iglami letno. In to je treba še enkrat posem jasno povdariti. To je Evropski parlament odigral odlično ulogo. Že od leta 2005 se resno ukvarjamo za to zadevo. Po drugi strani pa primankuje osebja. To močno občutimo tudi v Grčiji. In naj povem, da se moramo dejansko zelo zauzemati za to, da bomo to direktivo hitro začeli izvajati. To je odločitev, ki je dejansko prispevek k socialnim ciljem Evropske unije. In sem sodi tudi povečanje števila zaposlenih. Komisija je pred kratkim tu v Evropskem parlamentu dejala preko novega predsednika Evropske komisije, da bi morali vlagati v tako imenovana bela delovna mesta. In na to moramo začeti izvajati. Te težke čase moramo izkoristiti za to, da bi ustvarili dragocena delovna mesta. Prehajam k zaključku. Vsem želim veliko uspeha. Komisarju želim veliko uspeha. In eh, dovolite, da Dopolnim še sledeče. Gospod Verkas, ki ima veliko izkušenj, je pred kratkim dejal, da bi morali imeti dober začetek. In to vam tudi sama želim, kajti to je zelo pomembno. Torej, pomembno je, da izberemo pravilni pristop, kar se tiče tistih, ki so zaposleni na socialnem področju. Zelo pomembno je, da se zadnje zauzemajo, kajti to potrebujejo tudi državljani v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ronculi za dve minuti. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz vam bom predstavila svojo osebno izkušnjo. Že 15 let delam v bolnišnici in nekaj časa sem dejansko delala tudi na kritičnem področju, torej v operacijski dvorani. In sama sem se že zbodla z injekcijskimi igljami in drugimi predmeti, ki so morda lahko okuženi. In zato je, eh, vas lahko spomnim eh, z lastno izkušnjo to, kako težko je psihološko to obdobje, v katerem se čaka na izvide eh, po takih poškodbah, pa tudi na to, eh, kaj te bolezni, če jih nekdo dobi, res potem pomenijo. Tako da ima ta sporazum veliko pravno vrednost pri tem, ko skuša postaviti standarde na tem področju. Zdravstveni sektor predstavlja 10 odstotkov uh, celotnega delovnega področja v Evropski uniji in več kot milijon dvesto tisoč takih primerov štejemo vsako leto. Eh, v dveh celih pet odstotkih primerov lahko pride do okužb z virusom HIV, v 40 odstotkih pa do okužb z virusom hepatitisa B ali C. In zaščita zdravstvenih delavcev je bila do sedaj premalo upoštevana, tako premalo, da se je celo zmanjšalo število zdravstvenih delavcev. Nekatere zdravstvene strukture so zaradi tega tudi utrpele velike težave. Eh, tukaj naj omenim velik stres zaradi preobremenitve zdravstvenih delavcev. Tudi in naj omenim na zadnje tudi stroške, ki jih predstavlja okuženi zdravstveni delavec za svoje zdravljenje. Zato je res potrebno, da se spremejo vsi možni preprečevalni ukrepi. Delodajalci se morajo tega zavedati, to morajo upoštevati in ravno tako morajo vse to upoštevati tudi sami zdravstveni delavci. Hvala. Hvala lepa, gospod Šarnecki, za dve minuti. Hvala, predsedujoči in dragi kolegi. Tukaj razpravljamo o problemu, ki je zelo razširjen v zdravstvenem sektorju. Če si pogledamo statistične podatke v Evropski uniji, dejansko ugotovimo, da je takih primerov kakšen milijon eh, na leto takšnih situacij, torej poškodb in eh, zbodov, je zelo veliko. V Združenih državah je ta številka nižja, 370 tisoč, ampak nekateri pravijo, da je podcenjenja. Vsekakor to so številke, ki zadevajo zdravstveni delavce, ampak na drugi strani imamo tudi pacijente. Tudi pacijenti se okužijo zaradi takih poškodb. Pa še en problem imamo. in sicer problem očkodnin, ki jih morajo v teh primerih bolnišnice plačati žrtvam. Kot so povedali že drugi kolegi pred menoj, je preprečevanje bistvenega pomena. Preprečevanje je vedno manj drago kot zdravljenje. In po mojem mnenju moramo podpreti to resolucijo, saj nudi odgovor na zahteve, ki jih socialne strani in zdravstveni delavci že zelo dolgo časa ponavljajo. Hkrati gre tukaj tudi za vprašanje očkodnin, ki jih zahtevajo tako zdravstveni delavci kot pacijenti. Strošek teh očkodnin je zelo visok. Naša politična skupina torej podpira ta osnutek resolucije, zato ker menimo, da lahko na ta način nudimo odgovor na zahteve zdravstvenih delavcev, pacijentov in drugih, ki jih to zadeva. Hvala. Hvala lepa. Dva govornika imamo v okviru postopka pretegnitve pozornosti. Gospod Papa Nikolaov je prvi, ki dobi besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Lavando si mera to logo. Hvala lepa. Danes bi želel, bi želel spregovoriti za to, da bi izrazil, kako sem zadovoljen in rad bi tudi čestital vsem tistim, ki so se ukvarjali za to resolucijo in tistim, ki so, tistim, ki so prispevali k razpravi. Evropa bi se morala približati državljanom in to nam je uspelo za to razpravo. Govoril sem s prijateljem, mladim zdravnikom. In povedal mi je, da je ta razprava dejansko odločilnega pomena. Dejal mi je, da moramo državljanom razložiti. Preprečevanje je ključnega pomena. Informiranje tistih, ki so zaposleni v bolnišnicah glede nevarnostim, ki so jim izpostavljeni, to je odločilnega pomena. Vse moramo pojasniti, da delajo ure in ure pod pritiskom, naprimer če živite v majhni državi in ste spostavljeni številnim pritiskom. Tem ljudem je treba omogočiti, da uvajajo preprečevalne ukrepe. V bolnišnicah potrebujemo zdravo osebje, gospe in gospode, zato da bomo tudi sami deližni dobrega zdravljenja, če bo to potrebno. Hvala lepa gospa Fallenberg. Cilj naše politike mora biti ustvariti ukvirne pogoje, ki v Evropski uniji omogočajo kar najvišji življenski standard za naše državljane. In zelo pomembno je tukaj ustvarjanje delovnih mest. Pri tem pa ne smemo prezreti, da ta delovna mesta ne smejo povzročiti, da bodo ljudje zboleli in ne smejo ogrožati njihovega zdravja. Zato je varnost delovnega eh, mesta, pa tudi varnost in zdravje pri delu bistvenega pomena. Z izvajanjem tega osnute direktive bomo ustvarili tiste pogoje, ki so potrebni, za dnevno delo tistih, ki so zaposleni na tem delovnem področju. Tako bodo ta delovna mesta postala varnejša. In mislim, da bi morali uprit naših državljanov to začeti čim hitreje izvajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da sem vesel, da ta predlog uživa tako široko podporo v Evropskem parlamentu. Obžalujem, da je postopek trajal dlje, kot ste številni med vami pričakovali. Rad bi pa povdaril, da sem prepričan, da mora socialni dialog odigrati svojo vlogo. Spoštovati moramo mnenje socialnih partnerjev. To ne pomaga samo legitimnosti odločitev, ampak pomaga tudi izvajanju, kajti tisti, ki so bili odeleženi pri oblikovanju novih pravil, eh, se zanimajo oziroma si želijo tudi, da bi, bila, eh, da bi bil zakon uspešen. Zavedamo se, da obstaja delovni dokument med socialnimi partnerji, ki se nanaša na pojasnitev okvirnega sporazuma in pa ki se nanaša na izvajanje. Verjetno smo lahko polni zaupanja, da bo to igralo veliko vlogo pri končni odločitvi v svetu. To bo tudi odgovor na nekatere skrbi glede izvajanja. Poleg tega bomo to vprašanje tudi dolgoročno spremljali. Zelo pomembno je spremljati, kako uspešna bo ta nova direktiva. Naj vas opozorim na besedilo, ki pravi, da bodo podpisnice pregledali izvajanje tega sporazuma pet let po odločitvi sveta. Torej, zelo pomembno je, da spremljamo izvajanje te direktive in pa spremembe na področju takšnih poškodb. kajti to, eh, ta pregled lahko sproži katerakoli podpisnica. In končno še nekaj. To je drugi dan nove Evropske komisije. In eh, govorniki ste to tudi povdarili v svojih prispevkih. V resnici je pomembno, da komisija posveti več pozornosti pozabljenim ljudem v Evropi. Tukaj gre za tiste zaposlene v tistih poklicih, ki ne morejo spregovoriti sami zase in tako pogosto ostanejo ob robu, tako je bilo v preteklosti. Zdravstveni sektor je nedvomno zelo pomemben sektor in obravnavati ga moramo za veliko pozornosti in posvetiti se mu moramo. Delavci v bolnišnicah in v zdravstvenem sektorju so izpostavljeni poškodbam za ostrimi eh, predmeti. Vemo pa tudi, da delajo zelo dolgo. Torej potrebujemo celosten pristop za to, da bi se lahko posvetili tem skupinam, ki so zelo pomembni. Zlasti v času krize, ko bo fiskalna konsolidacija vplivala na delovne pogoje, pod katerimi te ljudje delajo zato bi moralo biti to zelo visoko na našem oziroma na mojem dnevnem redu. Hvala lepa, gospod komisar. Hvaležni smo tistim, ki so sprožili to razpravo in upajmo, da se bodo stvari spremenile. Razprava je zaključena. Naslednja